mandata oziroma mandate gospoda Joao Pimenta Lopesa, gospe Karoline Ponset Banel in gospoda Jaromirja Kulička. Predlagal je potrditev njihovih mandatov za 31. januarjem 2016, 3. februarjem 2016 in 4. februarjem 2016. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, torej so ti mandati potrjeni. Gospa von Štorh je zapustila.